objavljeno na spletni strani. Po tem želim vas obvestiti o tem, da skupaj s predsednikom sveta bo predsednik eh, v sredo pod, eh, podpisal eh, devet zakonodajnih aktov. In eh, naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku.